sicer v zvezi s poročilom o Srbiji za leto 2015. In v imenu sveta dajem besedo gospodu Kornersu. Hvala lepa, gospa predsedojoča, gospod komisar, spoštovani poslanci. Mislim, da smo v odnosih Srbije v zadnjem letu zabeležili eh, predvsej pozitivnih eh, korakov eh, in sicer začeli smo s prvima dvema pogajalskima poglavjema. To pomeni, da smo odprli proces pogajan in naredili pomemben korak naprej. Zabeležili smo tudi zaveze, to je pozitivno svet je tudi zabeležil to, da je eh, Srbija podala svoj akcijski načrt glede vladavine prava. Pričakujemo sedaj, da bo Srbija to tudi izvedla in eh, sledila napredku. In eh, skladno z našim pristopom bomo v začetku pogajanj začeli s poglavji 23 in 24 in pogajanja bodo sledila napredku na teh poglavjih. Um, na to uh, decembra smo začeli s poglavjem 35, ki je bistvenega pomena in uh, Mejniki, ki smo jih presegli v avgustu, so prav tako zelo pomembni. Vemo, da politično to ni bilo vedno lahko in uh, spodbujamo Srbijo, da še naprej ostaja konstruktivna in uresničuje svoje zaveze. Svet sledi normalizaciji odnosov med Srbijo in Kosovom in to mora teči paralelno s pogajanjem o pridružitvi Srbijo. E, Srbija je bila zelo konstruktivna pri obravnavanju um, migracijske krize in begunske krize, ki, v kateri je bila zelo prizadeta in še naprej e, bomo sodelovali pri uh, tem velikem izzivu in Srbijo bomo na tem področju uh, politično in finančno spodbujali. Torej, eh, svet je zelo zadovoljen glede um, dobrih odnosov, ki jih ima Srbija s svojimi sosedi in pa uh, na regionalni ravni Srbija uh, predstavlja uh, zelo pomemben mnega akterja in prav tako je tudi zelo uh, uspešna kot um, temelj stabilnosti za regijo. Uh, in eh, Srbijo smo se tudi odzvali na številne izzive, zlasti v naši sosedski. In svet eh, tu poziva Srbijo, da se eh, približa evropski skupni obrambni in varnostni politiki. Torej, vemo, da je naša politika širitve napram Srbiji tudi prinesla sadove lani. Eh, zakonodajni napori morajo biti še okrepljeni, zlasti na ključnih eh, področjih boja proti korupciji, eh, pravosodne reforme, svobode medijev. Prav tako se veselimo še um, nadaljnih napredkov pri implementaciji sporazuma s Kosovom uh, in v tem kontekstu upam, da uh, predčasne parlamentarne volitve ne bodo upočasnile tega postopka. Pomembno je tudi, da so te uh, volitve skladne z mednarodnimi standardi. Veselimo se tudi že drugih uh, pogajalskih um, poglavi Srbijo v času našega predsedovanja. Hvala predsedujoča. Sarur, eh, Hvala lepa. Zdaj pa komisar Han, ki bo spregovoril v imenu komisije. Hvala lepa, gospa predsedujoča. You, Ministri, lep pozdrav tudi ministru Joksimoviču in njegovemu timu, pa seveda tudi predsedniku Kosova. Čestitam Davidu McAllisterju za pripravljeno resolucijo o poročilu o Srbiji, za leto 2015. Gre za celovito oceno napredka, ki ga je Srbija dosegla pri pristopanju k Evropsko uniji in sicer v leto 2015. Srbija je naredila veliko na svoji poti k Evropski uniji. Srbija je v resnici dosegla veliko v smislu strateških ciljev povezanih s članstvom Evropske unije. Veliko je dosegla pri izvajanju ambicioznih ekonomskih in pa strukturnih reform. Ostaja zavezana izboljšanju regionalnih in tudi večstranskih povezav, kot tudi krepitvi dobrih sosedskih odnosov. Napreduje tudi pri reformi javne uprave, krepi pravno državo, saj je sprejela celovite akcijske načrte in še naprej normalizira svoje odnose s Kosovom. Ključni sporozumi so bili sprejeti avgusta lani. Zelo pozitivno gledam tudi na to, kako je Srbija in njeni državljani, kako so zmogli sprejeti oziroma eh, obvladati eh, ta ogromni migracijski tok. To je vse v skladu z osnovnimi eh, načeli in pa vrednotami Evropske unije. Prva, prvi dve poglavji sta bili že odprti, poglavje 32 in 35. Decembra lani sta bili ti dve poglavji zasluženo odprti. Srbija mora iti naprej po tej poti, eh, še večjo zavezanostjo k nadaljnim reformam. Zlasti tukaj govorimo o reformi pravosodje, borbi proti eh, korupciji, organiziranemu kriminalu, eh, potem področje svoboda govora, preprečevanje diskriminacije, zaščititi mora najbolj ranljive skupine in okrepiti gospodarstvo. Enako pomembno pa je tudi to, da bi Srbija nadaljevala konstruktivn eh, pristop k normalizaciji svojih odnosov s Kosovom. To mora potekati usporedno s pristopnim procesom, Nujno je, da se ti odnosi normalizirajo in to je eden od bistvenih ciljev našega pogajalskega procesa. Veselim se naslednjega koraka, namreč odprtja poglavi 23 in 24, ki se nanašata na pravosodje. Upam, tako kot tudi poročevalec, da se bo to lahko zgodilo v prvi polovici leta 2016. Odvisno bo to seveda od Srbije in od zmožnosti, ki bo pokazala za to, da prevzame te zaveze ter da resnično izvaja svoj akcijski načrt eh, o manjšinah. Veliko pa bo odvisno tudi od tega, kako hitro bodo države članice se lahko dogovorile o naslednjih korakih. Pri tem moramo biti pazljivi, ne smemo še dodajati zahtev, denimo zahtev, ki bi bile zunaj našega pogajalskega okvira in pa skupnostnega prava menim, da bo celoten pristopni proces učinkovit. V Srbiji naj bi predčasno potekale parlamentarne volitve potem, ko bo prišlo do oblikovanja nove vlade, pričakujemo, da bo Srbija še zmeraj ostala zavezana eh, pristopanju k Evropski uniji in pa normalizaciji odnosov s Kosovom. Evropska komisija ostaja popolnoma zavezana podpori in pa usmerjanju Srbije na njeni evropski poti. Cenimo to, da nas pri tem podpira tudi Evropski parlament. Hvala lepa. Hvala lepa, komisar. Zdaj pa najprej dajem besedo ključnemu predstavniku oziroma ključnim predstavnikom strank, najprej Davidu McAllisterju v imenu ALS. Gospa predsedujoča, gospe in gospodje, malo pred eh, Božičem je Srbija naredila velik korak naprej na svoji poti k pridružitvi Evropski uniji dve leti po začetku pristopnih pogajanj z Evropsko unijo in samo nekaj mesecev po sprejetju prvih sporazumov s Kosovom so, smo odprli prvi dve uh, pogajalski poglavji. Gospod Juksimovič je danes z nami, ministr za zunanje zadeve. Uh, on je tukaj zato, da nam izkaže popolno zavezanost evropskemu procesu. Štiri glavne točke bomo menil glede rezolucije. Prva glavna točka je uh, pravna država. Pravna država je izjemno pomembna za državljane, za ekonomijo in za tudi področje boja proti organiziranemu kriminalu in korupciji in to je bistveno. Drugo pomembno področje te resolucije je demokracija. V resoluciji je poudarjen pomen aktivne vloge parlamenta in pa sodelovanja konstruktivnih opozicijskih sil, ki so tako bistveni za vsako demokratično družbo. Tretje je svoboda medijev. Mediji so bistven element demokracije in morajo biti svobodni. Gre za to, med drugim, da se ustvarijo ostrezno okolje za neodvisne medije. In četrto pomembno poglavje je regionalno sodelovanje. Regionalno sodelovanje v zahodno-balkanski regiji je izjemno pomembno. Srbija je izjemno vključena v ta proces trudi se za postopek oziroma za dosego normalizacije v tej regiji. Bruselski dialog je pri tem v veliko pomoč, namreč v pomoč pri normalizaciji odnosov med Srbijo in Kosovo. Obe strani morata zdaj spoštovati uh, podpisane dogovore. Prepričan sem, da bosta pravosodni poglavji 23 in 24, ko bosta odprti, resnično pomagali Srbiji na njeni poti proti Evropski uniji. Hvala lepa. Hvala lepa napredek ki ga je srbija naredila v preteklem letu okronan z odprtjem prvih dveh poglavij o finančni kontroli in normalizaciji odnosov med beogradom in prištino govori o odločnosti države da se z izvajanjem reform spopade pogumno in ostro. v resoluciji to pozdravljamo še več pozivamo da se poglavji triindvajset in štiriindvajset ključni za reformo srbske družbe odpreta čim prej na podlagi izkušenj iz moje države slovenije lahko rečem da je pomembno obdržati dinamiko in ritem pogajanj zato tudi močno upam da predčasne parlamentarne volitve ne bodo vplivale na hitrost izvajanja nujno potrebnih reform. srbija ta hip potrebuje enotno in jasno stališče glede evropske unije smeri v katero gre odlične strokovnjake motivirane uradnike v javni upravi in voljo vseh državljanov da dosežejo skupni cilj moderno in gospodarsko uspešno državo ki igra pomembno vlogo v zahodno balkanski regiji. srbija ta hip ne potrebuje politiziranja političnih različnih področij in postavljanja sebičnih političnih interesov pred interesi družbe odgovornost do državljanov bodo nosili voditelji sami. kdo pa nosi odgovornost do stanja v katerem se nahajajo srbski mediji? kot nekdanja novinarka ne morem mimo dogodkov ki so v srbiji zaznamovali konec preteklega leta neprimerna izjava ministra o novinarkah ki z lahkoto pokleknejo je bila le dolivanje ognja na olja na ogenj povzročila je protest novinarjev ki zahtevajo bolj dostojne pogoje za delo. skrbi me stanje medijev v srbiji in to tudi ni prihodnost ki jo privoščim srbiji. ravno mladim moramo omogočiti čim bolj obetavno prihodnost in preprečiti množično zapuščanje države. v sloveniji bomo znotraj zunanjepolitičnih aktivnosti temu namenili posebno pozornost kajti če mladi izgubijo upanje je srbija izgubila prihodnost in tega si nihče ne želi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 to, da lahko Srbija oziroma bi morala izboljšati tudi boj proti uh, korupciji in pa organiziranemu kriminalu. Zato je treba čim prej odpreti 23. in 24. poglavje. Kar se tiče izvajanja sedajnih uh, eh, sporazumov, tudi te je treba izvajati tako, kot so zapisani. Uh, Naj eh, pozovem eh, vlado v Beogradu, da se bolj potrudi tudi glede uh, poglavja 31 in pa glede sankcij z Rusijo. Pristopna pogajna in pristopni proces k Evropski uniji je tudi bistven element za stabilnost v regiji. Hvala lepa, gospod Tenok. Ivo Vajgl je naslednji dve minuti. spoštovana predsedujoča spoštovani gospod komisar gospod minister z zadovoljstvom ugotavljam da v skupini alde podpiramo srbijo in uspešno zastavljeno delo pri izpolnjevanju pogojev in usklajevanju standardov ki države kandidatke vodijo proti evropski uniji. zahvaljujem se poročevalcu davidu mcallistru za odlično pripravljen dokument in sodelovanje s poročevalci v senci imejmo pred očmi da ocenjujemo vsako od držav zahodnega balkana ki želijo v evropsko unijo na osnovi njenih konkretnih dosežkov ob tem pa je njihov napredek tudi prispevek k skupni evropski perspektivi. izhajajoč iz načela da je vladavina prava temelj politike širjenja evropske unije in ko ugotavljamo da je srbija na področju reform pravosodja napredovala ne moremo mimo dejstva da je na tem področju preveč vpletanja politike politično vmešavanje beležimo tudi na področju medijev. izhajajoč iz bogatih tradicij srbskega novinarstva in kulture bi bilo pričakovati da bodo vsi politični dejavniki v državi zainteresirani za medijsko svobodo za raznovrstnost in da medijska scena ne bo v funkciji promocije vsakokratne oblasti. civilna družba mora biti bolj kot je to sedaj priznana in sprejeta kot kreativni del demokratičnih procesov in ne nekaj nad čemer lahko oblast stresa svoje nezadovoljstvo in željo po dominaciji. od srbije pričakujemo da bo uskladila svoje zunanjepolitične in varnostne prioritete z evropsko unijo saj za integracijo v evropsko unijo in za skupno varnostno politiko srbija nima alternative s katero bi se bilo vredno spogledovati pozdravljam stalni napredek v procesu normalizacije odnosov s kosovom pri čemer je uspeh tega procesa nedvomno odvisen od obeh strani. pomembno je da srbija poglablja svojo demokracijo to pa izključuje željo po koncentraciji politične moči ki tako nas učijo izkušnje v srbiji in drugod ne vodi v pravo smer. Hvala lepa, gospod Fonzulika. Modri karton. Spoštovani kolega, govorim kot prijatelj Srbije, pa vendarle, ali se vam ne zdi, da Srbija potrebuje veliko napredka, veliko izboljšav, kar se tiče varnosti in pa svobode manjšin? In drugič, kaj menite o dejstvu, da je srpska vlada včasih eh, usmerjena proti Evropi, retorika, ki jo izvaja je proti Evropska, včasih eh, skuša tudi manipulirati javnosti, ko gre za te zadeve. Kaj menite o tem? Uh, no, jaz sem v svojem govoru že nakazal, da mora Srbija zelo jasno pokazati oziroma sprejeti opcije za naše skupno varnostno zunanjo politiko. Uh, Mislim, da je to pomembno za Srbijo in pa za integracijski proces. In mislim, da ni dobro, če koketirajo na ta način, kot zdaj v Moskvi. Hvala lepa. Naslednji govornik je Takis Hadi Georgiju, če sem to pravilno izgovorila. Oprostite, če sem mogoče narobe izgovorila vaše ime. Hvala lepa. Države Zahodnega Balkana so imele v preteklosti, zlasti v 90-ih letih, izjemno težavno zgodovino. Te izkušnje so bile res eh, grozljive. Zdaj so na novi poti, na poti razreševanja eh, odprtih vprašanj, po poti dialoga in sodelovanja. Evropska unija mora te napore podpreti ter pomagati pri dialogu med Beogradom in pa Prištino. Pomagati mora najti politično rešitev za eh, vprašanje Kosova. Menimo, da si Evropska unija ne more privoščiti, da bi kakorkoli onemogočala oziroma spodpokav, sp, eh, škodila tem prizadevanjem, torej prizadevanjem za normalizacijo odnosov med Srbijo in pa Kosovom. Kot eh, skupina podpiramo Srbina eh, prizadevanja, ne podpiramo pa umešavanja Evropske unije v srbsko zonanjo politiko. Prav tako se ne strinjamo z usiljevanjem ekonomskih modelov uh, v Srbiji. Poglobiti moramo naše skupne odnose, podpreti moramo državo na njeni poti pri razreševanju izjemno težavnih in perečih uh, vprašanj. Pomagati je moramo pri boju proti organiziranemu kriminalu in pa pri obladovanju migracijskih pritiskov. Hvala lepa, gospod Hadži Đorđu. Naslednji je gospod Šolte z dve minuti. Eh, spoštovani, spoštovane, hvala za besedo. Najprej bi se seveda rad prisrčno zahvalil gospodu McAllisteru za odlično upravljeno delo in vsem kolegom poročevalcem v senci za dobro in uspešno sodelovanje mislim da nam je vsem skupaj uspelo pripraviti zelo dobro besedilo za resolucijo o napredku srbije za leto dva tisoč petnajst kjer so vključeni vsi pomembni vidiki. tako kot moji predhodniki tudi sam menim da je srbija eh, tudi v lanskem letu naredila velik napredek kar je jasno vidno z odprtjem prvih dveh poglavij in iskreno upam da bo vlada nadaljevala s takšnim zagonom in motivacijo tudi kot eh, doslej mislim da je pomembno da srbija še naprej ostane eh, vodilen in močan igralec pri vzpostavitvi dobrega sodelovanja in odnosov v državah regije zahodnega eh, balkana. ti dobri sosedski odnosi pravzaprav koristijo vsem seveda srbiji eh, okolju in pa seveda tudi samemu gospodarskemu razvoju. mcallister je poudaril tudi pomen pravne države sam bi dodal da seveda pravna država pravzaprav vpliva na vse vpliva na družbo gospodarstvo stanje demokracije človekove pravice razumne roke sojenja neodvisno sodstvo in vse to so stvari na katere seveda moramo paziti ves čas in kjer so vedno možne še eh, izboljšave. in tudi odnosi med srbsko vlado in eh, nevladnim sektorjem se sicer izboljšujejo vendar je še vedno obstaja prostor za Eh, izboljšave predvsem na področju komunikacije in upoštevanja mnenj predstavnikov civilne družbe pri procesih odločanja in seveda pridružil bi se tistim ki opozarjajo tudi na stanje v medijih na tako imenovano samocenzuro na eh, položaj novinarjev in pravzaprav na to da eh, pravzaprav ni strahu če poveš tudi nekaj kar ni povšeči seveda vladi ali oblastem. Eh, na koncu pa samo še to da eh, srbija je igrala pomembno vlogo tudi v migracijski krizi kar ne gre spregledati in želim srbiji srečno in hrabro naprej tudi po volitvah. gospa predsedujoča to poročilo zagotovo eh, ustrezno naslavlja pot Srbije v Evropsko unijo. Kot predstavniki britanskih državljanov bomo glasovali tudi za to, da bo um, Evropska unija utirala pravzaprav pot naprej oziroma da bo šlo po poti neokolonializma. Evropska unija, Nemčija, še drugi so Srbijo postavili pod izjemno veliko breme. Uh, in to se bo še utrdilo z morebitnim članstvom Evropske, eh, Srbije v Evropski uniji. Srbija že zdaj plačuje veliko ceno zaradi migracijskih tokov in to se bo v prihodnje prav gotovo še okrepilo, saj naj bi z srbskim članstvom se meje postavile še bolj vzhodno. Vse to kaže na neuspeh eh, morebitnih ponovnih pogajanj, eh, ki naj bi jih izvajal gospod eh, Cameron in pa neuspeha njegove poti glede boljše in bolj svetle prihodnosti, vključno s prihodnostjo Britanije. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Šahozer, in naslednji minuto in pol. Spoštovani kolegi, Srbija bo morda res v prihodnosti lahko vstopila v Evropo eh, in je to njena volja, vendar pa je treba še veliko naporov vložiti na področju boja proti eh, kriminalu. Ampak zakaj eh, potem v tej resoluciji ni izpostavljeno tudi delovanje Srbije? na področju uh, krščanstva, zakaj se ne um, izpostavijo tudi razne napake propagande, uh, ki so povzročile uh, to stanje, v katerem se je znašla Srbija in njeno prebivalstvo, tako po bombardiranju NATO, kot tudi prej. Torej, eh, tudi vse laži, ki jih slišimo o Kosovu, o pravni državi ter o kriminalu v Srbiji eh, in nasplošno gledano je naša eh, politika širitve sramota za nas, za alzačane, zato ker mi smo zgled za povezavo med vzhodom in zahodom. S temi širitvami pa v bistvu kažemo samo, kako so naše politike eh, uslužne politiki Združenih držav Amerike in kako se neevropsko vedemo. Hvala. Hvala lepa. Eh, epitideios képviselő úr következik. gospod epitideios je na vrsti. hvala lepa. srbija je zabeležila precejšnji napredek na poti v članstvo evropske unije in to je še posebej pomembno zaradi težkih odločitev, ki so bile sprejete naprimer to, da je Srbija morala prilagoditi eh, svojo politiko, evropski politiki, vključno s politiko napram Rusiji. Eh, Srbija je morala eh, tudi urediti vprašanje Vojvodine, vprašanje vojnih zločincev in svoje preteklosti v regiji. Torej imamo različne interpretacije te polpretekle zgodovine. In vse to mora iti tudi z roko v roko v roki z normalizacijo odnosov s Kosovom. Torej, eh, to je eh, zgodovinski eh, rojstni kraj srpskega naroda. In, ampak kako lahko to zahtevamo od Srbije, ne pa od Kosova? S tem tudi ne spoštujemo temeljnih načel demokracije in imamo pač dvojna merila imamo države, eh, kot je Nemčija, ki imajo zelo drugačne interese in politike. Hvala. Torej, eh, sedaj so eh, spregovorili kolegi v imenu skupin, sedaj pa gospod Prega. Eh, želim se najprej zahvaliti kolegu Makalisterju za to poročilo, v katerem izpostavlja napredek Srbije na svoji proevropski poti. Ta napredek je omogočil, da je Srbija odprla prva pogajalska poglavja um, v, v jeseni in um, to me zelo veseli. Um, Srbija se je dejansko podala na evropsko pot in v tem kontekstu bi pa želel izpostaviti vprašanje romunske menjšrbiji. V poročilu uh, imamo pomemben odstavek, velik, obsežen odstavek v zvezi s pravicami menjšin in uh, v tem odstavku pa niso omenjene pravice romunske menjšine. Uh, Ta menšina pa mora dobiti eh, možnost uresničevanja svojih prvic, tako na področju izobraževanja, kot na vseh drugih področjih. Eh, moram povedati, da je v zvezi s tem treba morda v Belgradu določena protislovja razčistiti. Tudi predsednik Vujčič je um, v zvezi z referendumom, eh, ki naj bi potekal v Republiki Srbski, povedal, da je to eh, zadeva, ki blokira možnost eh, srbskega približevanja Evropski uniji. Tako da je tudi vprašanje srpske skupnosti v Republiki Srpski v okviru Bosne in Hercegovine zelo pomembno. Tako da, če se bo vse to pomaknilo nekoliko naprej, me to zelo veseli. Hvala. Hvala lepa. Torej, glede na to, da boste kasneje že spregovorili, vam ne morem dati sedaj besede. Gospod Flekenštajn ima sedaj besedo. Dve minuti. Gospod predsedujoča, dragi kolegi, kolegice, gospod McAllister, če lahko še zdržite, vam tudi jaz čestitam za dobro upravljeno delo. Jasno, Je videti, da je v Srbiji še veliko za postoriti, pa vendarle napredek, ki je bil dosežen, eh, tudi ni zanemarljiv. Imamo torej razlog, da se zahvalimo tako vladi kot tudi srpskemu narodu za proevropski pristop. Decembra 2015 sta bili odprti prvi poglavji. V 35. Eh, poglavju so vključeni tudi odnosi med eh, Srbijo in Kosovom. Prav je, da je to eno od eh, prvih odprtih poglavij, se je normalizacija odnosov med obema državama izjemno pomembna. Povezana pa je tudi z vprašanji dobrih medsosedskih odnosov, kot tudi dobrega sodelovanja z institucijami Evropske unije. Prav tako nujno je, da se odprejo tudi pogajanja glede 23. in 24. poglavja. Odkar so se začela pogajanja z Črno goro, uh, vemo, da so ta poglavja oziroma sta ti poglavji eni izmed eh, najpomembnejših eh, in prvih odprtih poglavij, ki pa se tudi najpozneje zaključijo. Ti poglavji sta pomembni zaradi pravne države, zaradi izboljšanja svobode, potem zaščite ljudi. Zelo pomembno je, da se zagotovijo ustrezne pravice oziroma neodvisnost eh, pravosodja, zato mora komisija na tem področju izvajati mogoče še širšo politiko in mogoče zahtevati malce več, kot je do zdaj. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Tomašič, minuta. Začela um, Odprta so prva poglavja v pogajanjih s Srbijo in to je gotovo napredek, vendar pa se ne smemo slepiti, da to pomeni nek nov preobrat v srbski politiki. Uh, V normalizacijo odnosov s Hrvaško Srbija vlaga minimalne napore. Še vedno ostaje odprta vprašanja izginulih oseb ter priznanja eh, taborišč, eh, ki so obstajala v Srbiji za Hrvate v domovinski vojni, pa tudi vprašanje vračanja hrvaškega premoženja in kulturnih dobrin. Eh, Eh, iz komisije eh, in iz parlamenta pogosto prihajajo glasovi ter pobude o skupni evropski obrambi in vojski. Ampak eh, ali res lahko pričakujete, da bodo državljani Hrvaške zaupali neki skupni obrambi v nekih bodočih vojnah, če komisija do sedaj še ni bila zmožna zaščititi dostojanstva žrtev iz zadnje velike vojne, ki je potekala na evropskih tleh? in, da, in to zato, ker zaradi nekih lastnih interesov namerava še naprej popuščati Srbiji. Spoštovani gospod komisar, najprej naj se rešijo ti problemi v naših odnosih s Srbijo. Gospod Tomašič, ali sprejmete modri karton gospoda Sanja? Izvolite, gospod Sanja. Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoča. Gospa Tomašič, seveda lahko kritizirate Srbijo. Tudi sam nisem vedno zadovoljen z potekom reform v pridruženih članicah. Ampak eh, postopek širitve je bil pred petimi leti suspendiran. Se vam ne zdi, da je to razlog, zakaj se je ta postopek približevanja Srbije tako upočasnil? Kolega Stani, nije Hrvatska napala Srbiju, ne... Spoštovani kolega Stani, ni um, napadla Srbija Hrvaške, ampak obratno. In kadar ste napadli dr določeno državo, morate priznati svoj napad in morate priznati vse, kar ste narobe uh, Eh, naredili. Eh, zdaj, ali naj Srbija pa bi pri tem najraje kar zaprla oči. Kaj boste storili z vsemi temi begunci, z, vsem pokrad, z vsemi pokradenimi stvarmi, z, z vsemi nepravicami, ki so se zgodile? Tudi Srbija mora to stvari najprej razčistiti. Hvala. Jakočič, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Že dolgo let državljani Srbije pričakujejo, da se bodo ta pogajanja začela in da se bo začel proces približevanja Srbije Evropski uniji. In zato je dobro, gospod eh, komisar Han, da so se pogajanja začela in da se je ta proces uh, pridruževanja Srbije začel. Uh, Um, res je treba spoštovati vlogo Srbije v zagotavljanju stabilnosti v tej regiji ter uh, tudi njeno vlogo v uh, begunski krizi, ki se bo gotovo še nadaljevala. Vendar pa je treba pri tem uh, zahtevati, da Srbija spoštuje tudi pravice manjšin in ne samo uh, narodnih manjšin, ampak tudi vseh manjšin, ki obstajajo na njenem ozemlju v Sanđaku um, ehm, in drugo narod. E, to ne sme biti sploh pod vprašanjem. E, ravno tako ne sme biti pod vprašanjem vprašanje svobode izražanja in svobode medijev. E, to je treba zagotoviti in šele na tak način bo možna nadaljna demokratizacija Srbije. Hvala lepa, gospod Karver. Bi želel sodelovati pri. Ne, želi modri karton, ampak ste že govorili minuto in pol in kar veliko poslancev se želi oglasiti v okviru postopka, pritegnite pozornost predsednika. Žal vam ne morem dati besede, gospod Meselič. Spoštovani kolegi, prepričan sem, da imamo eh, v tej dvorani eh, veliko dobrih razlogov, da bi podprli eh, pristop Srbije k Evropski uniji. In strinjam se s kolegi, ki menijo, da je Srbija naredila že precejšen korak naprej v tem postopku in zahvaljujem se tudi poročevalcu za zelo eh, dobro in pa uravnoteženo poročilo in vse bi vas pozval, da glasujete zanj. Kar se tiče Srbije, torej sam kot prijatelj Srbije, bi se navezal na to, kar je povedal spoštovani kolega gospod Charles Tenok in sicer, da eh, k malu eh, bosta odprt ti tudi poglavi 30 in 31 in kot zgodovinar vem, da imajo nekateri narodi tradicionalne eh, prijatelje med velikimi silami in eh, to bo lahko problematično zato, ker Aki zahteva od eh, pridruženih držav oziroma držav kandidatk, da se držijo skupne evropske politike, torej zunanje politike in pa Eh, obramne politike, ampak to so te sile, ki so proti širitvi. Hvala. Gospod Ferrand, minuto in pol imate. Izvolite. Predsednik, merci. Hvala, gospa predsedujoča, hvala, dragi kolegi. Ravno se vračam z misije na Hrvaškem v Bosni in Hercegovini ter Srbiji in želim povedati, da je Srbija velika nacija, nepodrejena nacija, evropska nacija. E, srbski voditelji imajo radi Evropo, ne pa Evropske unije. E, njeni voditelji si želijo Evrope, ne želijo pa si Evrope skrajnega islamizma, kakršni smo priča v Bosni in v Sanđaku. Srbi e, Srbija spoštuje Evropo, vendar pa Evropo, ki spoštuje identiteto, eh, ne pa Evropo, ki eh, želi eh, secesijo, kot je to primer v Vojvodini. Srbija si torej želi evropsko povezovanje, vendar pa si Srbija ne želi postati novo Kosovo. Torej, mi tu v Evropski uniji moramo pomagati srbskemu narodu, da bodo s svojimi željami postali prava Evropska afganska nacija. Hvala lepa. Zelo se vam zahvaljujem, torej 30 sekund ste eh, prihranili. Gospod Kukan, hvala lepa. Eh, gospod minister, gospodje poslanci, gospod eh, komisar, torej zahvaljujem se gospodu Mekalisterju za poročilo, ki je objektivno in uravnoteženo. Eh, prav tako čestitam tudi komisarju eh, Hanu, da je eh, Srbijo spremljal torej pri odprtju teh pogajalskih poglavi in zahvaljujem se tudi nizozemskemu predsedstvu, da nadaljuje na tej poti. Srbija je eh, lani eh, začela pogajanja o prvih eh, poglavjih. To je pomemben korak naprej v naših odnosih in to je zelo pomembno sporočilo tudi državam Zahodnega Balkana. Integracija se nadaljuje. Eh, Srbija je eh, zabeležila precejšen napredek na veliko področjih, istočasno pa je jasno, da mora eh, država okrepiti svoje demokratične institucije, neodvisnost pravosodja in vladavino prava, prav tako pa tudi regionalno sodelovanje in dialog s Kosovom. Torej, eh, če prav eh, v regiji vlada dramatična situacija kot država, ki se pogaja o eh, pridružitvi Evropski uniji, Srbija potrebuje neodvisne medije, v katere se politike ne bo umešavala. Srbija je pomemben partner v regiji in nam se moramo zanesti. Eh, begunska kriza kaže tudi na to, da je Srbija v, iz veliko vidikov torej na strani Evropske unije in upam, da se bo to eh, nadaljevalo tudi v drugih politikah v prihodnosti. Hvala, gospod predsedujoča. Hvala lepa, gospod Havet ima besedo. Minuto in pol. Hvala, predsedojoči. Eh, torej, tu bi tudi sam pozdravil pogajanja s Srbijo, vključno s 35. poglavjem o normalizaciji eh, s Kosovom. Eh, želel bi tudi eh, poglavje 23 in 24 in to z vsemi državami, kandidatkami, ne samo Srbijo. In tu podpiram tudi to, kar dela gospod komisar Han pomembno je, da eh, se eh, zagotovi spoštovanje človekovih pravic in te prečasne volitve aprila bodo tudi test za demokracijo vemo, da, je, eh, da so mediji eh, ogroženi v Srbiji. Eh, leta 2015 je bilo 34 novinarjev v Srbiji napadenih in veliko medijev je bilo tudi označenih za tuje vohune. In odgovor komisije se mora osredotočiti na ta težka vprašanja in na to, kaj eh, se bo zgodilo z vojnimi oziroma vojaškimi eh, vajami med Srbijo in eh, Rusijo. Torej, pozval bi vse, da zagotovimo, da se bo Srbija eh, prilagodila eh, Evropski obrambi, ampak eh, tu bi pozval tudi Evropsko unijo, da naredi korak v smeri Srbije, vključno tudi z kvotnim sistemom. Torej, želeli bi, da je Srbija del rešitve. Naslednji pa je Monika Makovej. Minuto imate. Și eu vreau integrarea Serbiei, dar pentru binele oamenilor și nu.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 Seveda smo za povezovanje Srbije, ampak predvsem za dobrobit eh, državljanov Srbije in ne njenih politikov. In zdaj eh, pogledajmo, najprej novinarji, ki jih politika ustrehuje, eh, saj, eh, in to je pomemben vidik, zato ker demokracije ni brez svobode tiska. Druga točka, pravosodje. Zadovoljna sem, da je Srbija sprejela akcijski načrt za modernizacijo svojega pravosodja, vendar pa je pomembno ta akcijski načrt še izvesti prosti, če ne bo izvedbe in če ne bo uh, v končni fazi prišlo do obsodbe oligarhov in vseh tistih, ki zavirajo uh, to tranzicijo, potem Srbija ne bo kredibilna. In tretjič, če bo Srbija želela doseči napredek pri približevanju, bo morala tudi pregledati svoj odnos s Srbijo in se nekoliko bolj odločno usmeriti proti Zahodu david mamet je bil leta tisoč devetsto štiriindvajset obsojen na štiriinpetdeset let zapora david mcallister je eh, zopet eh, izpostavil najpomembnejša vprašanja ki so bila odločilna eh, pri približevanju srbije. torej začeli smo s prvimi pogajalskimi poglavji to je zelo pomemben korak naprej. pomembno je tudi to da srbija Eh, zelo tesno sodeluje z Evropsko unijo na področju begunske krize. Evropska unija pa ni bila vedno povsem jasna napram Srbiji glede njenih pričakovanj, ampak eh, Srbija eh, mora narediti še precej, mora ujeti preostalo Evropo, torej na področju demokracije, pravic manjšin, človekovih pravic eh, in eh, za komisijo in za svet velja, da bosta v prihodnih mesecih zelo eh, budno spremljala napredek, zato da bomo lahko dali zeleno luč tudi odprtju poglavi 23 in 24. Vemo, da je pomembnejše od priprave akcijskih načrtov, strateških načrtov, njihova implementacija in eh, pomembno je, da Srbija spoštuje vladavino prava, ki je na ravni Evropske unije. Etnične eh, manjšine morajo eh, uživati vse pravice. Moramo tudi pozvati srbsko vlado, da dela na, v tej smeri. Hvala lepa. Naslednji govorec pa je gospod Tank. Imate minuto in pol. Hvala lepa, predsedujoča. Zelo eh, me veseli, da vidimo, kako je Srbija zavezana evropskim integracijam in eh, komisija je ugotovila, da je Srbija eh, že zabeležila precejšen napredek, da so njene zaveze tudi vodile v določene. Um, rezultate. Decembra smo začeli s pogajanji, to je eh, dober eh, korak. Srbija je naredila, kar je potrebno za začetek normalizacije odnosov s Kosovom. Vse to je zelo v redu. Istočasno pa eh, odprtje poglavi še ne pomeni zaprtje poglavi med tema dvema fazama je veliko dela. Naj izpostavim še nekaj. V septembra sem bil v Beogradu in eh, tam je bilo zelo veliko policistov in mislim, da eh, ti eh, policisti, ki so varovali gay pride, niso bili tam zato, da bi varovali homoseksualce, temveč prebivalce Beograda. Drugič, Svoboda medijev, kar je ključnega pomena za vsako demokracijo, ostaja še vedno zelo nedorečena. Prebral sem poročilo eh, organizacije Human Rights eh, in zelo veliko nadlegovanja eh, je še vedno zabeležiti v Srbiji. Torej, zahvaljujem se eh, Davidu McAllisterju za zelo ravnoteženo eh, poročilo. Zelo se veselim odprtja po glavi 23 in 24. To bo dober signal. Ampak veliko je treba še postoriti. Hvala. Hvala, gospod Plenkovič. Minuto in pol. Hvala lepa, gospođo podpredsednice. Hvala, gospa podpredsednica, gospod minister, gospod komisar Han, gospod ministr Joksimovič. Zahvaljujem se kolegu McAllisterju za zelo kakovostno pripravljeno poročilo o napredku Srbije. In um, tudi eh, zahvaljujem se mu za obravnavo vseh predlogov sprememb, ki smo jih uložili hrvaški poslanci. Pozdravljam um, tudi Eh, odprtje 32. poglavja in sicer normalizacijo odnosov med Srbijo in Kosovom, ki je bistvenega pomena. Bistveno pa je predvsem zagotavljanje eh, neodvisnosti sodstva in eh, pravne države. Ob tem pa je treba zagotavljati tudi svobodo tiska, ker je to ena glavnih točk, ki jo mora upoštevati tudi Srbija na svoji evropski poti. Eh, ravno tako je treba povdariti pomen depolitizacije javne uprave in spoštovanja manjšin v skladu z mednarodnimi pogodbami. Eh, manjšine morajo biti primerno predstavljene v raznih regionalnih, eh, lokalnih in nacionalnih organih in upoštevati jih je treba tudi v številnih drugih programih. Um, Srbija mora tudi eh, priznati Kosovo eh, in sicer mora priznati eh, tudi delovanje mednarodnega kazenskega sodišča v zvezi z zločini, ki so bili tu storjeni v 90-ih letih. Pričemer ne smemo pozabiti tudi na nerešena vprašanja z drugimi sosedami Srbije in s Hrvaško po balkanski vojni in upam, da bomo tudi to uspeli rešiti. Hvala lepa. Naslednji je Miljan Pavel. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Tudi jaz pozdravljam Makalisterjevo poročilo v Srbijo. Kot predsednik neformalne eh, skupine prijateljstva Srbijo in kot eh, romunski poslanec pozdravljam odprtje 32. in 35. vprašanja. Slednje zadeva normalizacijo odnosov med Srbijo in Kosovom. Zato čestitam Srbiji za konstruktiven pristop na področju obvladovanja begunske krize. Mm, pozdravljam tudi njeno usmeritev na evropsko pot in eh, njene odnose z drugimi državami članicami. Vendar pa mislim, da bi morala Srbija narediti še veliko um, truda na področju varovanja manjšin in njihovih jezikov ter zagotavljanja eh, šolanja za te manjšine. Evropski proces zahteva mm, številne reforme in, števi, in eh, tudi žrtvovanje, eh, ki ga mora Srbija še zagotoviti in zato moramo v Evropski uniji Srbiji nuditi potrebno podporo. Eh, le tako bodo prizadevanja Srbije pripeljala do rezultatov, ki si jih želimo. Hvala. Hvala lepa, gospod Picola. <clears throat> Dragi kolegi, z veseljem pozdravljam napredek Srbije, ki ga pošteno ugotavlja poročilo kolega McAllisterja. Začetek pogajanj pomeni bistven premik v pristopnem procesu, ki dokazuje, da je Srbija v tej fazi v zadostni meri izpolnila dogovorjene zaveze srbiji želim da ne glede na volitve vzdržuje stabilno reformno in proevropsko linijo v duhu predpristopnih zavez enako velja za dinamiko pragmatičnega razvijanja dobrih odnosov s kosovim. ne bom tekmoval s tistimi ki naštevajo kaj vse je v srbiji še problem se pa pridružujem številnim kolegom ki se zavzemajo za skorajšnje odprtje poglavij triindvajset in štiriindvajset ne zato ker bi bil neučakan ampak ker gre za področja kjer je napredek najbolj potreben in zaželen. čestitam kolegi mcallisteru Tudi jaz čestitam kolegu Makalisterju za dobro poročilo o položaju in napredku Srbije. Mm, izboljšan zakonodajni okvir, eh, boljše uresničevanje, sodelovanje v mirovnih misijah, napredek na eh, evrointegracijski poti no, je samo nekaj od teh točk. Istočasno pa to poročilo eh, tudi izpostavlja dejstvo, da mora Srbija še mnogo storiti na drugih področjih. Um, ogrožena je svoboda tiska, uh, boj proti korupciji ni učinkovit, uh, potrebno je še veliko storiti na področju pravne države, uh, pri zagotavljanju sodelovanja opozicije v demokratskih procesih, pri spoštovanju človekovih pravic in pravic manjšin, usklajevanja z zunanjo politiko Evropske unije in tako naprej naprej. Začetek pogajanj pa. Um, kot piše v poročilu, eh, vendar kaže na izreden pomen, eh, ki ga eh, v tem procesu pripisujemo tudi izboljšanju odnosov s sosedi te države in reševanju drugih dvostranskih vprašanj, ki jih je treba še prej rešiti. Hvala. Hvala lepa, gospod Tökeš, eno minuto csak üdvözölni lehet hogy egy nehéz év után tavaly Hvala lepa. Samo pozdravimo lahko to, da je lani decembra prišlo do odprtja pogajanj in da je že bil dosežen napredek. Vendar pa je pomembno, da v teku leta 2016 pride tudi odprtja poglavje 23 in 24. V ta namen mora Srbija pokazati resnične rezultate, ko gre za pravice manjšin, na splošno človekove pravice, pravičnost, svobodo in temeljne pravice. Tipično je, da večina predlogov sprememb k poročilu McAllisterja govorijo o pravicah manjšin. V preteklosti komisija ni bila dovolj zahtevna pri nekaterih državah, ko gre za manjšine pravic. Kot predstavnik Romunije se seveda zauzemam za zaščito pravic romunske maščine v Srbiji in eh, želim, da Srbija to resnično okrepi to je predpogoj za pristop k Evropski uniji. Hvala lepa, gospod Tökeš, gospod Ludvigsen, ena minuta. Hvala lepa, zelo vesel sem, da se lahko veselimo uh, v prihodnosti nove članice Evropske unije. Zato, da bo to mogoče, moramo kot Evropska unija govoriti v enem glasu, prav tako moramo podpreti tudi nadaljna pogajanja. Zato me veseli, da Evropska unija podpira celovite reforme v Srbiji reforme, ki so pomembne za približevanje Evropski uniji. Nujno je, da te reforme podpremo naprej, nujno je tudi, da pa zahtevamo ustrezno spoštovanje človekovih pravic, svobode medijev, torej tistih kriterijev, ki morajo biti izpolnjeni in ki so odločilni za integracijo Evropsko unijo. Zato je treba poskrbeti tudi za to, da bo Evropska unija zagotovila ustrezno podporo. Menim, da bi veliko lahko izgubili, če bi Srbija šla po drugi poti. Hvala lepa, gospod Kovačev, minuta. Hvala lepa. Približevanje Srbije Evropski uniji zagotavlja mir in pa blagostanje ne samo za Srbijo, temveč za celotno regijo. Za to pa mora Srbija preiti različna razhajanja in pa spore v regiji. Obstajajo različne etnične skupine, manjšine v Srbiji, mačarska, romunska in druge. Te manjšine bi morale mirno sobivati. Glede na to, da je tukaj z nami tudi minister za zonanje in evropske zadeve Srbije, bom izrazil še dvoje. In sicer sedanje ime Dimitrij Gratkovič eh, še izhaja iz eh, nekdanjega komunističnega režima. Rad bi, da vsem manjšinam zagotovite pravico do poučevanja v lastnem maternem jeziku. Modri karton ga sprejmete. Gospod Zambaski, izvolite. Vi kolega Kovačev, sem soglasen se z vas po odnošenju imetu no, na, na Cerebrote. Hvala lepa. Spoštovani kolega Kovačev, strinjam se z imenom Cari brat, vendar pa bi vas rad vseeno vprašal naslednje. Najpomembnejša zadeva v Srbiji je zagotoviti pravice manjšine, vključno z bolgarsko manjšino. In uh, Srbija se ne bi smela vsak dan omešavati v njihovo življenje. Zagotoviti je treba tudi pravice bolgarske skupnosti v Srbiji. Menim, da je to eden od predpogojev za pristop Srbije k Evropski uniji. Ja, res je. Srbija ima verjetno uh, eno od najboljših zakonodaj o manjšinah, pa vendarle težave ima pri uh, izvajanju te zakonodaje. Na nekaterih področjih je očitno, da Srbija še zmeraj izvaja prakso preteklosti in da niso ustrezno urejeni odnosi med tožilstvom, policijo in uh, vse to se izraža tudi, ko gre za položaj manjšin, vključno z mađarsko manjšino v Carigradu. Hvala lepa. Modri karton je namenjen dajanju vprašanj, ne pa temu, da podajate izjave, na katere pravzaprav sploh ni mogoče odgovoriti. Pa vendarle, uh, gospa Post, izvolite ena minuta. Najlepša hvala, gospa predsednica. Pri pogajanjih med EU in Srbijo so človekove pravice povsem na vrhu in eh, so tudi odločilnega pomena za dosego cilja. Eh, obstajajo še številni izzivi za uresničevanje zakona po nediskriminaciji. Gre za zaščito eh, vseh LGBTI eh, in civilna družba zelo veliko dela v Srbiji. Njihovo dejavnost je treba podpirati in treba je vključiti vse dejavnosti, ki se ukvarjajo s človekovimi pravicami. Eh, eh, odbor za pravne zadeve in AFED sta septembra eh, šla na potovanje v Srbijo in govorila sem seveda tudi o nasilju moških nad ženskami in eh, gospod Vučić je eh, rekel, da želijo izboljšati zakonodajo za zaščito žensk izpostavljenih eh, nasilju. To je nekaj, kar moramo še nadalje spremljati, to je pomembno za varnost. Kar zadeva situacijo Romov, tu nas situacija zelo skrbi in dobro je, da to poročilo omenja tudi to vprašanje. To pa moramo še naprej spremljati. Modri karton gospoda Buana. Eh, ga sprejmate? Gospoda Buanana. Gospod Buanano eh, zastavlja modri karton. Ne sprejmate? Dobro. Naslednji govornik je gospod eh, Pohe. Imate eno minuto. Hvala lepa za besedo, spoštovani komisar, kolegice in kolegi. Odnosi med Srbijo in Kosovim morajo biti del pogajanj med Srbijo in EU. Veseli me, da so začeli s 35. poglavjem. Imam pa vprašanje glede preteklega tedna, gospa Mogherini in eh, predsednika vlad Kosova in Srbije so se pogovarjali, nismo pa zvedeli kaj dosti o tem. Šlo je predvsem za implementacijo eh, dogovora o statusu določenih občin v Kosovu. Eh, ovira se sodišče v Kosovu ali je sedaj po teh pogajanjih prišlo do deblokiranja in kakšna je vloga EU pri tem gospod Pohe, ali sprejmate modri eh, karton gospoda Buanana? Ne. Žal ne, spet ne. Seznam eh, govorcev eh, je s tem zaključen. Začenjamo s postopkom proste razprave. Catch the eye, gospa Petir. Hvala lepa, gospa predsednica. Eh, pot Srbije je pomembna za situacijo v tem eh, delu Evrope, to je tudi v interesu Evropske unije, vendar nisem zadovoljna z napredkom Srbije pri spoštovanju pravic nacionalnih manjšin. To vidimo pri medijih, ki eh, odajajo v hrvaščini ali pa v jezikih drugih manjšin. Ni finančne podpore za hrvaške eh, učbenike in vse to je pravzaprav tudi kršitev sporazuma in evropskih pravnih predpisov. E, Srbija si je prisvojila vlogo malega Haga in pozivam eh, naj to eh, dejansko preverimo. Potem se govori tudi o rehabilitaciji rehabilitaciji Draže Mihajlovića, to je treba tudi ponovno preučiti. E, Srbija mora dati jasno sporočilo, da je e, pripravljena sprejeti aki in še naprej e, graditi dobre odnose s sosedi. Hvala lepa. Naslednji je gospod Marijas. Hvala lepa gospa predsednica evropska unija zlasti avstrija in nemčija in njihova zunanja politika v 90-ih letih prejšnjega stoletja so odgovorni za razkosanje Jugoslavije. Imeli smo bombardiranje Srbije in zaradi tega je Srbija zgubila ozemlja, kjer so živeli eh, Srbi. Zgubili so eh, dejansko tudi eh, dostop do morja in zibelko lastne kulture Kosovo. Sedaj je Eh, država v gospodarskih težavah in sedaj pa Evropska unija zahteva od eh, države naj se prilagodi evropskemu statusu quo. Zahteva tudi de facto priznanje eh, strani Beograda in to dejansko krepi albanski nacionalizem. Mi menimo, da eh, pač eh, pravoslavna Srbija sodi v eh, Evropo in podpira eh, grški narod. Hvala. Hvala lepa, gospa predsednica, gospod komisar, gospod minister. Tudi jaz podpiram vse tiste, ki govorijo o poti Srbije proč od Rusije. E, in ne smemo pa pozabiti naprimer na vprašanje privatizacije medijev. Prihaja do koncentracije medijev v Srbiji in to je seveda nevarno za svobodo medijev. In e, privedlo je tudi do krize medijev v manjšinskih jezikih. Zaščita medijev in manjšin e, in zaščita pravice do informacij v lastnem jeziku je ena izmed temeljnih pravic manjšine in zaradi tega pozivam uh, Evropski parlament naj natančno spremlja privatizacijo medijev in pravico manjšine do informacij v lastnem jeziku. Eh, hvala lepa, gospa Lunaček je naslednja. Eh, hvala lepa, gospa predsednica, komisar, kolegi. O Kosovu eh, bomo pozneje govorili. Eh, želim pa povedati, da sem z gospodom Mekelestrom zelo dobro eh, sodelovala in veseli smo napredka Srbije. Naprimer, dialog s Kosovom je bil zelo uspešen. Podpiram tudi odpiranje dveh poglavij v pogajanjih z Evropsko unijo. Želim, da Srbija postane članica Evropske unije, kot tudi Kosovo. Eh, dveh vprašanj pa še nismo omenili. Eh, To je zame zelo pomembno. In sicer v dialogu med Srbijo in Kosovim eh, obstaja načelo dobrososedskih odnosov kot v EU. To pomeni, da mora Srbija tudi podpreti eh, prošnjo eh, Kosova za pridružitev Združenim narodom, organizacijam kot je FIFA in podobno. Ne bi smela blokirati Kosova, kajti to je del mednarodne skupnosti in organe, Eh, tudi pozivam naj se ne obračajo zoper kritične medije in novinarje kajti tudi to je del demokracije hvala lepa gospod kastado je naslednji eh, hvala lepa gospa predsednica kolega mckellister je uh, omenil številna pomembna vprašanja. Eh, govoril je o problemih sodstva, kjer so se stvari še zaostrile, eh, govoril je o političnem pritisku, o korupciji. Eh, to je stalni problem, potem diskriminacija LGBT, jezikovnih manjšin, premajhno sodelovanje civilne družbe eh, pri političnih procesih in tudi retorika v Srbiji je preveč militaristična. Obstaja pa tudi velik problem pri odnosih z Rusijo. Ne vem, ali je to ovira. Morda je to lahko tudi eh, instrument. Mi bi lahko dejansko sedaj sprožili odkrit eh, dialog o pravih vprašanjih, kajti tu imamo eh, dvoumno eh, politiko. Po eni strani zahtevamo ostrino, eh, po eh, drugi strani pa se pogajamo o severnem toku. Torej, mi moramo pametno eh, postopati. Eh, gospod Palco je naslednji. Eh, hvala lepa. Glede eh, poročila o Srbiji želim izpostaviti zlasti položaj manjšin. Eh, ustavno sodišče je postavilo določene zahteve, ki pa še niso bile izpolnjene do leta 2014 eh, in sicer zakon bi bilo treba spremeniti, pa tega še vedno niso storili. Mediji so bili spremenjeni, manjšinski jeziki eh, niso več del eh, nacionalnih programov. Poročilo zahteva od srpske Eh, vlade naj implementira eh, na eh, mednarodne konvencije. Ni dovolj, da jih prosimo za to. Tu moramo imeti strožje formulacije. Hvala lepa. Naslednja je gospa Šujica. Najprej želim čestitati gospodu McAllistru k odličnemu poročilu, ki obsega vse to, o čemer smo se pogovarjali v zadnjih letih zelo veliko predlogov sprememb je tudi upošteval zlasti eh, teh eh, od poslancev eh, iz Hrvaške. Mnogi detajli se eh, po javljajo, ki smo jih imeli že v prejšnjih letih, eh, to pomeni, da je treba še marsikaj postoriti. Srbija mora usklajevati svojo zonanjo politiko z politiko EU. Tu imam v mislih odnose z eh, Rusijo, pa tudi Bosno in Hercegovino. Naprimer, eh, gospod Vučić podpira referendum v Republiki Srpski, to je nespremljivo. Potem pa vprašanje manjšin, zlasti Hrvatov v Srbiji in njihovega sodelovanja v skupščini, potem avtonomija Vojvodine priznavanje eh, kulturne različnosti, potem pa usoda izginulih oseb. Eh, vesela sem, da je to tudi v tem poročilu. Prepričana sem, da bomo v teku tega procesa, da bomo to vprašanje rešili na bilateralni ravni. Gospod Šugor je naslednji. Eh, mislim, da so zadnji koraki Srbije in Evropske unije eh, pospešili gibanje k integraciji. To je pozitivno. Hkrati pa želim pravzaprav izpostaviti situacijo nacionalnih manjšin v državi. Med eh, pristopnimi pogajanji potrebujemo dolgoročen mehanizem, ki daje eh, nepovratne pravice vojvodinski regiji, in ki ureja vsa eh, politična področja, ki so eh, pomembna legitimnim organizacijam nacionalnih manjšin. Eh, to je namreč zelo pomembno. Izkušnje so namreč pokazale, da se slabšajo pravice manjšin po učlanitvi v Evropsko unijo. To smo videli v nekaterih državah članicah. V Romuniji je bil leta 2005 sprejet manjšinski zakon, dva, dve leti pred eh, članstvo, pa tega parlament še vedno ni potrdil in Evropska unija tu ne more ukrepati. Hvala lepa. Gospod Bogovič. Hvala Davidu Mekelistru za uravnoteženo poročilo o Srbiji, ki je zelo spodbudno. Srbija je naredila velik napredek na številnih področjih, srbija povsem upravičeno štirinajst decembra lani odprla poglavji triintrideset in. petintrideset srbija se je pokazala kot zelo odgovoren in stabilen partner pri reševanju migrantske krize. verjamem da bo tako tudi v prihodnje ko se bo migrantski tok še vedno odvijal po balkanski poti. stabilna demokratična in gospodarsko uspešna srbija je garant za to da bodo mladi srbi videli svetlo prihodnost doma v srbiji prav tako pa je takšna srbija pogoj za stabilen celoten zahodni balkan. E srbiji mora eu pomagati na poti nujnih gospodarskih reform z dovolj velikimi predpristopnimi pomočmi pa izboljšati prometno in okoljsko infrastrukturo s pomočjo iprda sredstev pa tudi ustvariti nova delovna mesta. odprtje poglavij triindvajset štiriindvajset ki govorita o pravosodju temeljnih pravicah svobodi varnosti pričakujem v začetku tega leta poročilu so omenjene težave na teh področjih odprtje teh poglav in demokratizacija srbske družbe pa je pogoj za to da bodo šle stvari v pravo smer. srbiji želim vse dobro tudi po volitvah in uspešno na evropski poti. Hvala lepa, gospa predsednica, gospe in gospodje. Hvala lepa za to zanimivo razpravo, ki odraža pomen širitve in širitvenega procesa. To je ključni eh, faktor stabilizacije regije. Eh, cenim eh, tudi vaš občutek za občutljivost eh, teh eh, bilateralnih vprašanj, treba je premagati dediščino preteklosti. Kot sem povedal v uvodu, moramo zagotoviti, da bilateralna vprašanja ne ovirajo eh, pri stopni proces. Del pogajanj je seveda tudi počasno usklajevanje z evropsko zonanjo politiko. Skupne vojaške eh, vaje z Rusijo pa seveda ne dajo pravega signala. Eh, učinkovito ukrepanje v skladu z mednarodnimi standardi je zelo visoko z, eh, v naših pogajanjih s Srbijo. Mi bomo dejansko spremljali implementacijo ukrepov, ki jih je Srbija predlagala v zvezi s poglavjem 23. Torej, Eh, pomembno je zagotoviti enako eh, obravnavanje eh, obdolženih, eh, eh, proporcionalnost kazni in podobno. Treba je seveda zagotoviti tudi zaščito eh, manjšin. To je ključna zahteva. Sedaj obstaja seveda nek pravni okvir, mi bomo pa spremljali implementacijo po Srbiji, zlasti na področju izobraževanja, uporabe jezikov in dostopa do verskih obredov in eh, medijev v manjšinskih jezikih. Srbija mora dejansko eh, prakticirati vse te eh, pravice. Mi bomo dejansko spremljali Srbijo, kako implementira vse te ukrepe, kako upošteva vladavino prava in kako izvaja akcijski načrt za manjšine. Hvala lepa tudi za vse vaše prispevke. Hvala lepa. Eh, hvala lepa, gospod komisar. Sedaj dobi besedo minister Könders, prosim. Hvala lepa, gospa predsednica. Eh, tudi jaz bi rad eh, izrazil hvaležnost za poročilo in tudi predanost poročevalca gospoda McAllistra. Eh, mislim, da je to bila zelo koristna razprava. Eh, Srbija je na jasni poti prot, na, v eh, pridružitvenem procesu. Seveda je potrebna normalizacija odnosov s Kosovim. Gospod McAllister je omenil, da je treba odpreti poglavje 23-24. Eh, seveda bomo pravočasno omenili pravila eh, iz poglavi 23-24. O tem bomo razpravljali eh, v svetu, v delovni skupini Kuela. Razpravljamo o tem. Mnogi želite napredke pri manjšinah, nacionalni akcijski načrt o manjšinah, ki ga je danes predstavila v Bruslju srpska vlada, služi temu namenu. Mi moramo še naprej. Eh, skrbeti za to, da Srbija rešuje bilateralna vprašanja. Svet poziva eh, Srbijo naj intenzivira reforme. Mislim, da ste tudi mnogi med vami danes to omenjali. Neodvisno uh, sodstvo, boj proti korupciji, organiziranemu kriminalu in tako naprej. Uh, omenili ste tudi popolno spoštovanje temeljnih pravic, zlasti pa zaščita najbolj ranljivih skupin eh, Romov in eh, potem manjšin. Treba se je boriti eh, diskriminaciji zaradi spolne usmeritve in treba je seveda izboljšati poslovno in investicijsko okolje. Govorili smo o tem, eh, da so težavni pogoji za svobodno izražanje mnenja. Torej, mi bomo seveda skrbeli za to, da tudi na tem področju Srbija naredi napredek. Eh, proaktivno je treba tudi obravnavati vprašanje eh, vojnih zločinov. Srbija potrebuje normalizacijo s Kosovem in tu je bil dosežen precejšen napredek. Pozneje bomo imeli še razpravo o Kosovu, kjer se bomo osredotočili na to ločena vprašanja. E, omenjali ste tudi zunanjo politiko. E, Evropska unija seveda tudi spremlja usklajenost e, kandidatk z zunanjo politiko e, EU, spremljamo seveda tudi odnose z Rusijo. In Srbija ima svojo politiko usklajeno v 65 odstotkih. E, na področju zunanje in varnostne politike mora Srbija bolj uskladiti svojo politiko in to bomo seveda pregledovali e, v e, poglavju 31. Srbija se ni uskladila glede sankcij proti Sr Rusiji. E, in upamo, da bo prišlo uh, uh, do uh, usklajevanja na področju zunanje politike. Uh, Dovolj zgodaj se bomo osredotočili tudi na poglavji 23-24 in to je sporočilo poročevalcu in s to opombo tudi končujem. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod minister.